On y va, on y va. Gremo, posedite se, prosim, in se pripravite na glasovanje. Bien, mesdames et messieurs. Gospe in gospodje. Tokrat smo se srečali za zadnje glasovanje, na to pa nas čaka še popovdanska obravnava nujnih zadev. To je naša zadnja seja, moja zadnja seja. In rad bi se zgolj opravičila v imenu tolmačev, ki jo bodo tolmačili današnje glasovanje, eh, da smo glasovali že 20 krat tisoč, da smo izglasovali ogromno število predlogov sprememb, da smo sedaj še zadnjič tukaj, da moramo eh, jasno in glasno izglasovati še zadnja poročila nous passons donc euh, au vote et nous commençons Čaka nas torej glasovanje, začeli bomo s priporočilom gospoda Vuljaniča. Gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj priporočilo gospe Mecola, prav tako poimensko glasujemo. Le vote clou. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno priporočilo gospe Mecole. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Kratca o dolgoročnih investicijskih skladih. Prvi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe NACP poimensko glasujemo. Le vote clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 21 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujemo. Le vote clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava je 35. Glasujemo. Poimensko. Glasovanje je sedaj odprto. Glasujemo. Le vote clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog komisije. Kdo je za, dvignite roke. Proti, vzdržani, sprejeto. Poročevalka, kje ste? Gospa Kraca, izvolite besedo. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci in vsem ostalim eh, članom odbora Ekon za pomoč pri tem pomembnem doseju, ki se nanaša na dolgoročne investicije in financiranje teh investicij. Prosim vas, da ne glasujemo o tem končnem glasovanju, tako da se bomo lahko pogajali s svetom. Hvala. Prav. Potem bomo glasovali z roko za eh, ta predlog resolucije, kdo je za, proti, vzdržani. Glasovanje bomo torej priložili. Sedaj pa poročilo gospe Mešner. Gospod Šliter dobi besedo. Izvolite. Oh, wait, Ja, det finns eh, flera viktiga översättningar. Da. Več napak v prevodu smo našli v švedski različici tega besedila. O tem sem že govoril. Posvetovati se je treba s pravniki lingvisti. Nažalost, teh težav še nismo razrešili. Rešiti pa jih moramo, ker gre za zelo pomembne elemente pogajanj z drugimi institucijami. Zato bi rad, gospa predsedujoča, povdaril, da je trenutno edina pomembna angliška različica. Ta bo veljala ob eh, glasovanju, na to eh, bodo pa pravniki in lingvisti počistili preostale različice. In tega se moramo zavedati, ko glasujemo. Hvala, gospod Šliter. Hvala za to pripomo, ki ste jo prej že podali. Glasovali bomo torej o angliški različici, na to pa bo lahko vsak pregledal ostale različice, ko bodo te uh, ustrezno prilagojene. Gospa Majsner, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Zaradi napak pri prevajanju smo že preložili glasovanje iz uh, torka na danes in uh, mislim, da bi morali sedaj glasovati. Veliko ljudi sploh ne ve, o čem glasujemo. Gre za okvirno direktivo za pomorsko območje. Zelo veliko imamo obal v Evropi in veliko več vode kot kopnega, zato bi lahko morska področja zelo dobro izkoristili tudi za pridobivanje energije. Mislim, da to direktivo potrebujemo, velika večina ljudi tega ne ve in to sem želela povedati. Hvala. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu. Kdo je za? Se upravičujem. 88. Kdo je za? Proti? Ni preveč jasno. Tako da bomo preverili še elektronsko. Glasujemo torej o predlogu spremembe 88. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in to z veliko večino. Glasujemo o zakonodajni resoluciji. Ne, se upravičujem. Najprej o predlogu komisije z dvigom roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zakonodajna resolucija. Poemensko glasujemo. Le vote clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje je poročilo Gariga Poledo. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015. Predlog spremembe 22 poj, eh, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 1. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 21. Kdo je za? Prav, preverili bomo, preverili bomo predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dobro za vas. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 2. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6D. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 14. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 25. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 15. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. 27. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 11. Enajst, odstavek. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 12. Oziroma, predlog sprememba 18. Prav preverili bomo. Preverili bomo drugi del enajstega odstavka. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 18. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13. odstavek v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo prav, preverili bomo tretji del. Glasujemo. Preverjamo torej tretji del 13. odstavka. Konec glasovanja. Sprejet. 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 10. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani zavrnjen. 32 poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 20. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne verjamete, prav preverili bomo. Preverili bomo 20. odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 33. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 19. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 4. Kdo je za, proti, vzdržani, spred? Glasovanje o resoluciji poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je. Poročilo Švab kršitev zakonodaje o konkurenci. Prvi sklop, drugi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Glasovanje o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeta je in pa resolucija, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stas. Prvi je svežen, predlog sprembe 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi, predlog, eh, drugi sklop tako postane brezpredmeten. Glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Še predlog sprembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In pa zakonodajna resolucija, poimensko glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Spreta je. Poročilo Protasevič. Nove psihoaktivne snovi. Imamo 48 vlogov spremem odbora. Libe, kdo je za, proti, vzdržani. Spreto. Predlog spremem je 12. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Spreto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Spreto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 Konec glasovanja. Sprejet. Predlog komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? In pa zakonodajna resolucija poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Poročilo Jimenez Beceril Barrio. Najprej je svežen odbora Libe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preostrembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo, preverili bomo predlog srembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjene. Prav ste imeli. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in pa še glasovanje o zakonodajni resoluciji poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je. Poročilo Peter, Peterle pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko. Predlog se nam je štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjen pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Se mi zdi. Lahko pa preprečimo, preverimo, seveda ni bilo popolnoma jasno. Preverjamo torej elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 5. Konec glasovanja. sprejet. Prav srembe šest. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ni bilo popolnoma jasno, tako da lahko preverimo še elektronsko. Šest torej. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ja, dvigovati morate roke. Sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. To, bil, to je bilo jasno. Ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Jasno. Dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Se upravičujem. Zavrnjeno, zavrnjeno. Seveda je bilo zavrnjeno. To je bil zadnji in še poemensko glasovanje o celotni resoluciji. Prav, preverili bomo, preverili bomo tri. Elektronsko bomo preverili predlog spremembe tri. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo poimensko o resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je. Predlog resolucije odbora za zunanje zadeve, verska svoboda in kulturna raznolikost. Sedmi odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in pa še glasovanje o resoluciji poimensko Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Postopkovno vprašanje izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Še enkrat smo glasovali o poročilu z polnem neumnosti v zvezi z Rusijo. To ni postopkovno vprašanje. Policijske sile so vstopile tja in govornik je bil prekinjen. To ni postopkovno vprašanje, tako da bomo nadaljevali z našim delom. Sporočilo predsedujoče z nami je gospod Petros Poposemko, so predsednik eh, odbora za sodelovanje z Ukrajino. Pozdravljeni. Hvala, da ste se nam danes pridružili. Gospa Harms, izvolite. Postopkovno vprašanje. Frau Präsident. Gospod predsedujoča, kolegice in kolegi.